tem otvarjam sejo. Imam kar nekaj tehničnih zadev za vas. Naj vam sporočim, katere politične skupine imamo. Imamo poslansko skupino Evropske ljudske stranke, Hrščanskih demokratov, EPP ki ima 222 člana. Imamo skupino naprednega zgodnjega socialista demokratov v Evropskem parlamentu. SD, ki ima 191 člana. Imamo skupino konzervativcev in reformistov. EKR, 70 poslanci in potem imamo skupino zavežnice liberalcev in demokratov za Evropo ALDE, ki ima 67 članov. Evropski, ima konferenalna skupina Evropske zrune levice, zelene nordijske levice, GUE NGL z 52 poslanci in pa skupina zelenih Evropske sabodne zveze, VER ALE, 50 poslancev in pa politično skupino Evrope za svobodo in neposredno demokracijo EFDD z 48 člani, 58 poslancev pa je samostojnih poslancev. In skupine se lahko sestavijo in sporočajo v političnih skupinah v skladu s 5. stavkom 2 in 30. člena poslanice, eh, poslovnika italijanske oblasti. Oh,